Dragi kolegice in kolegi, začenjamo sejo. Prisrčno pozdravljam podpredsednika Evropskega parlamenta, kolega Vilanda. On je odgovoren za proračun Evropskega parlamenta. Prisrčno pozdravljam tudi generalnega sekretarja, gospoda Klausa Velaja. Preden se lotimo edine točke na dnevnem redu, Govorili bomo o tem, kakšen bo evropski proračun oziroma proračun za parlament za leto 2017. Bi najprej ugodili prošnji Evropskega računskega sodišča. Računsko sodišče ima težave s svojimi preglednicami. Gre za nujno zadevo, zato bi to točko uvrstili na dnevni red, če se strinjate. Če nihče ne nasprotuje potem bomo to točko obravnavali na današnji seji. Sedaj se lahko lotimo te ključne točke na današnjem dnevnem redu. Osnutek oziroma načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2017 odolje 1 Evropski parlament. Opravičil bi kolega Sasolja, drugega podpredsednika Evropskega parlamenta, ki je prav tako pristojen za proračun. On bi moral v tem trenutku predsedovati trialogu v zvezi z četrtim železniškim svežnjem. Če se strinjate, bi najprej dali besedo poročevalcu, kolegu Tarandu, potem bo naredil uvod še podpredsednik gospod Viland. Sledila bo predstavitev generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, nekje 20 minut. Sledila bodo vprašanja. Na koncu pa bomo predstavili še sklepe. Besedo predajam gospodu Tarandu. Ajteh, herra prezident. Hvala. Voilà. Esnis. Hvala lepa, gospod predsednik. To sem povedal po estonsko. Hvala lepa vsem. ki ste prispevali k temu poročilu. Hvala poročevalcem v senci. Gospod predsednik, gospod generalni sekretar. Kar nekaj nas je delalo na tem poročilu. Tunistama kohe alguses puhtsüdamlikult üles, et... Moram priznati, da sem imel občutek, da bo to bolj enostavno poročilo, ampak očitno sem se motil. Zdelo se mi je, da bo šlo tu za klasično konfrontacijo, v okviru katere želijo politiki svojim voljivcem pokazati, da so uspešni. Kaj ti vedno najdejo način, kako znižati stroške. Po drugi strani pa so sekretar in tudi podpredsedniki skušali dokazati, da lahko parlament dobro deluje, zgolj če ima na voljo ustrezna finančna sredstva za to. Seveda obstajajo določena vprašanja, o katerih bomo govorili tudi v okviru predlogov sprememb. Teh vprašanj še ne najdete v osnotku poročila. Meni je pri srcu predvsem poziv k večji preglednosti. K večji preglednosti ne zgolj za javnost, temveč tudi za parlament. Zahvaljujoč generalnemu sekretarju in tudi gospe Rati, namestnici generalnega sekretarja, smo danes dopoledne opravili pogovore, na katerih smo govorili tudi o varnostnih vprašanjih, Na podlagi podatkov, ki sem jih dobil s tem v zvezi, sem sedaj veliko bolj modr. Hvala lepa tudi kolegu Broku, on je v parlamentu že dolga leta seznanjen z vsemi postopki. On je res oseba z ogromno izkušnjami, že od leta 1999 je tu. Kar zadeva sorazmernost, pri dodeljenih sredstvih za nove varnostne ukrepe znotraj splošnega proračuna. Več informacij bi morali posredovati s tem v zvezi, ne samo meni kot poročevalcu, temveč tudi drugim članom odbora, zato da bomo lažje stvari pojasnili kolegom v drugih političnih skupinah. Pravzaprav je zanimivo, kako vsak član v sklepni fazi sprejemanja proračuna postane zelo osredotočen na podrobnosti iz vsakodnevnega življenja, mi pa potem nismo zmožni stvari pojasniti, zato težko tudi pridobimo podporo skupine. strinjam se s pristopom generalnega sekretarja. Opolnomočen je mandata članov, to je naslov. Nedvomno k temu stremimo, ampak vprašanje je, kako opolnomočimo člane parlamenta tudi v volilnih okrožjih, kakšen je potem namen teh mobilnih pisaren. Sama gradbena politika je vsaj za me od nekdaj nočna mora, zato živim v stanovanju, ne v hiši. Vendar nam bo tudi na tem področju veliko pomoč, če bomo imeli na voljo več konkretnih informacij, lažje bomo izpeljali proračunski postopek. Še posebej me zanima, kaj bo z obnovo zgradbe Paul Honoris Park. Zanima naš, kakšen je namen kakšne ocene bi morali pripraviti, kaj vse bi morali še raziskati. Na tej podlagi se bomo lažje odločali. Potem služba voznikov. Hvala poročevalcem v senci, ki so se resnično zauzeli za reševanje tega vprašanja. Zgodaj zjutraj so se odeležili sej, zato da smo se pogovarjali o teh vprašanjih. Glede voznikov mislim, da vsi nismo razumeli zadev na enak način. V poročilu to omenjamo. Kar nekaj opozoril je bilo podanih strani tistih bolj modrih članov, v smislu, da naj v to ne bi posegali, ampak vseeno se bomo o tem še pogovarjali. Še zadnja točka, sodelovanje med parlamentom sicer odboroma Ekosok in odboro regi. Tu bi morali podpreti predlog back officeov, kot je parlament predlagal. Zastavljal sem vprašanja. Na tej podlagi smo se učili, oziroma vsaj jaz sem se tako učil. Dobili smo dobre odgovore, do, do zdaj smo prejeli dobre odgovore upam, da bomo nadaljevali na tak način. No, bolj neumna kot so vprašanja, boljši so odgovori. Ampak takšno strategijo sem pač zauzel pri pripravi tega poročila. Tu bi sedaj naredil piko, ne želim govoriti dlje, kajti več časa bi rad na, namenil tudi drugim članom odbora, ter članom sekretarjata in tako naprej. Hvala lepa. Merci, monsieur le rapporteur, de nous faire partager vos bonnes. Hvala lepa za to predstavitev. Kolega Vilan dobi besedo, izvolite. Ja, dank, dank auch, äh, Tarant. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala kolega Taran za ta uvod. sam lahko rečem, da se mi zdi dobro, da niste podajali nekih številk. Pozdravljam tudi, da smo pri 13. točki videli celo pohvale. pozdravljam tudi dejstvo, da ste pri 17. točki, to so orodja IT, povedali, da bi lahko bi bili nekoliko bolj ambiciozni, da bi lahko bili bolj ambiciozni, da ne smemo popuščati morda moramo še govoriti o tem, da bi odpravili naprave za faksiranje. Mislim, da bi se lahko nekateri poslanci, ki so že dolgo časa tukaj, uprli proti temu. Posvetili ste se posameznim področjem. Sam lahko podam komentarje na to omejil pa se bom na specifična področja. Področja, ki so pomembnejša, bom omenil prej. Leto 2016 je leto, v katerem bomo še posebej veliko pozornosti namenili varnosti. Tukaj nas čaka še precej dela, Videli ste, da smo spremenili vhod v Lux oziroma vhod iz trga Luksemburg, tudi vhod v zgradbo ASP bomo spremenili. Spremenili smo tudi vozno ureditev po ulici okrog parlamenta, vsi tega ne bodo pozdravili, ampak vidite je treba, da je vsaka veriga tako močna, kot je močan njen najšipkejši člen, torej ne moremo utrditi vhodov, potem pa pustiti drugih šipkih točk, naprimer steklenih površin, ki omogočajo lahek vstop. V zvezi s tem bi lahko prišlo do težav. Prav gotovo bomo morali o tem razmišljati še naprej, tudi v letu 2017 in naprej, torej kaj bomo naredili z zgradbami nasploh, kaj bomo naredili z varnostniki v parlamentu. Vprašanje je, ali bi imeli oborožene varnostnike, to je vprašanje, s katerim se redno ukvarjamo. Ukvarjamo se tudi z varnostnimi ravni, torej ali naj bi okrog parlamenta hodili policisti in druge varnostne sile. To ni samo politično vprašanje, tukaj je v igri tudi denar. Morda bo moral tudi parlament za to zagotoviti finančna sredstva. Spremeniti bo treba zgradbe in uh, mislim, da bo to trajalo vsaj pet let in to bo povezano z precejšnjimi zneski. Zato mislim, da moramo razmisliti, ali bomo te številke vključili v izračune v odstotkih ali ne. S tem povezana je seveda politika zgradb. imamo določene smernice povezane z varnostjo in to bo seveda vplivalo tudi na politiko zgradb. Vprašanje je tudi, kako daleč bomo šli z sanacijo zgradb 2017. Ne bo kakšnih velikih sprememb in Mislim, da ste na pravi poti, ko zahtevate pravočasno načrtovanje. Spodbujam pa vas k temu, da bi z razmisleki začeli v parlamentu in ne vem, če bom takrat še član parlamenta, ampak mislim, da bo nekoč treba postaviti vprašanje, kdaj se bodo začele prve velike sanacije. Zgradba PHS je prvi kandidat, potem ASP in nekatere od teh zgradb je mogoče sanirati le, če so nekaj časa prazne. Obdobje 19 do 24 bi lahko uporabili za to. Volilno obdobje bi lahko izkoristili za to, da bi kaj naredili, spremeniti oziroma razmisliti pa moramo tudi o tem, kaj sploh želimo doseči. Ali želimo renovacijo po minimalnih standardih? Sem, sem na lastne oči videl, da miši pridejo tudi do enajstega nadstropja. Mislim, da ni prišla z dvigalom, zato ker je premajhna, da bi pritisnila na gumbe, torej je morala biti kar športno usmerjena. Nekateri kolegice in kolegi so videli tudi podgane. Torej, zgradbe so stare in za določene namene pač niso bile načrtovane. Danes smo pač v Strasburu in v Bruslju v takšni situaciji, ki so, oziroma kjer so zgradbe bile načrtovane pred 15, 20 ali 35 leti. Takrat ni bilo niti interneta. Takrat smo polagali tudi 100 km kabla po zgradbi. Videti moramo torej, kaj želimo. Ali si želimo normalno sanacijo, kakor bi jo naredili doma, da bi pokrili torej streho, da bi popravili vrata, okna in tako naprej, ali gremo naprej, da rečemo, da morajo biti okna ne samo popravljena, ampak tudi energetsko učinkovita. Kako bomo v to vključili varnostne razmisleke? Zgradba ni zgrajena tako, oziroma zgradbe niso zgrajene tako, kot bi jih zgradili danes, tudi z varnostnih vidikov ne. In vprašanje je tudi, ali bi morda prostor lahko bolje izkoristili. Veliko kubičnih metrov je neizkoriščenih. Dvorane niso opremljene za morebitne širitve zaradi jezikov. Če bomo dodali še kak uradni jezik, bo treba nekaj dvoran opustiti. Vse to je treba vključiti v razmislek. O tem moramo začeti razmišljati že leta 2016. Prav imate, da to zahtevate že sedaj. In to mora biti vključeno v proračun. In še tretje področje, gre za službo voznikov. Zasedanje se predvaja po spletu in povem vam kar odkrito. Mi nimamo pravice, da bi sami določali pogoje dela voznikov, zato ker je to pač belgijsko podjetje. Ne gre tako, kot gre v Berlinu. V Berlinu vlada kupi določeno število kilometrov na leto in vozniki so potem na voljo 24 ur na dan. In če na neko soboto aprila zvezdni parlament pride ali če ga želi nekdo obiskati, morajo vozniki vedno biti na voljo. In to 150 avtomobilov. Ampak tako mi ne moremo zastaviti pravil. Kaj pa Uber, tega ne želi nihče. ali pa bomo morali iti po poti internalizacije. Pet ali šest let se že okvarjam s tem, z gospod Luling, z gospod Rodberen, smo bili v Berlinu, ogledali smo si, kako zadeve tečejo tam, ampak mi tukaj ne moremo zastaviti pravil tako, kot bi se želela midva gospod Tarant. Če bi imela midva nalogo v Berlinu to storiti, bi to lahko storila. In še kratka točka. 14. točka, papir. Moj nasvet je, da smo manj ambiciozni, veliko smo že dosegli, ampak ljudje morajo ostati z nami, tako rekoč. In 12. točka. Lepo bi bilo, če bi mm, to utemeljili, kaj ti. Občutek, da so stvari slabše, je morda odvisen tudi od tega, da zadnje štiri mesece veljajo omejitve glede uh, vhodov. Oprostite, gospod predsednik, dvoje sem pozabil. Mislim, da z preglednostjo, torej s pavšali glede stroškov, ne moremo privrčevati. imeli smo osebje, ki ni bilo zastopano in uh, zato so določeni pavšali uvedeni iz dobrih razlogov in gospod Tarant, to sem že povedal, sam tega sicer ne morem prevesti, eh, prevesti ampak ustavno sodišče v Karlsruheju se je pred kratkim izreklo o tem, da so pavšali ne samo pravno dovoljeni, ampak so tudi upravičeni. In še zadnja točka, zdaj ne najdem odstavka. Govorili ste o številkah, ki so na voljo. Tukaj omenjam predvsem MEP rankings. Sam sem proti kvantitativnemu pristopu našega ocenjevanja našega dela. Že sedaj imamo 900 prijav k besedi, stotine predlogov sprememb, vprašanja za komisijo, ki so proizvajana na masovni ravni. Pogosto ni namen tega, da bi dobili pravi odgovor, ampak da bi ta oseba imela boljše statistične podatke. Člane odbora za proračun res lepo prosim, da obiščejo domačo stran. Evropski parlament odlično prikazuje naše dejavnosti, ampak nobene potrebe ni, da pri vsakem področju zapišemo, koliko kdo govori o tem. Da bo potem pisalo, Rainer Wieland je govoril toliko in toliko krat. Če dam nekomu besedo na plenarnem zasedanju, to šteje kot govor. Kaj ti? V Evropskem parlamentu drugače kot s tehničnimi pripomočki šteti ne moremo. In potem je to govor določene elemente moramo racionalno obdelati. Ampak, če napišemo na spletno stran, koliko krat je kdo govoril in zato prevzemamo celo odgovornost, da podpredsednik ne sodeluje, da je nekdo noseč, da je nekdo zelo bolan. Takšne politične odgovornosti jaz ne želim prevzemati. Vaše poročilo se mora omejiti na to, da bomo črtali to številko na spletni strani. Tisti, ki meni, da je za oceno ali poslanec dela dobro ali slabo, treba oceniti, koliko poslanec dela, mora šteti sam. In naj sam šteje tudi predloge spremen. Predloge spremen morajo biti na spletni strani, seveda, ampak vaš pristop, gospod Tarant, da bi to poglobili in razširili, se mi zdi velika napaka. To morda izgleda kot preglednost, ampak to je himera. Tako se bomo samo oddaljili od boljšega upravljanja. Šli bomo po poti slabšega upravljanja. Mislim, da moramo to izbrisati. In ko se bodo številke spet normalizirale, lahko spet govorimo o tem. V prejšnjem parlamentu smo imeli še 70 tisoč pisnih obrazložitev glasov v petih letih in trend gre navzgor. Kar zadeva vprašanje komisiji, če bi bilo vprašanj komisiji manj, potem bi bili bolj upravičeni do tega, da od komisije zahtevamo, da so njihovi odgovori boljši. Ampak oni morajo odgovoriti na vprašanja komisiji, ki presega število 10.000. Če bi mi tam delali, bi tudi mi delovali tako, da bi opravili čim več dela. Glavnem, odpraviti moramo kvantitativni pristop. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ja, ni enostavno izpostaviti uspešnosti in to uvrednotiti. Nikakor pa ne smemo mešati tega kulta kazalnikov z kulturo uspešnosti. Gospod generalni sekretar, bi nam vi predstavili te ključne smernice v načrtu proračuna Evropskega parlamenta za leto 2017. Ja, herzlichen dank, herr Präsident. Najlepša hvala, gospod predsednik morda bi bilo dobro, da vas najprej opomnim na časovni načrt. načrt. In sicer prihodnji februar bo, pot, bo potekala podrobna razprava načrta prihodkov in odhodkov. Na to bo imelo predsedstvo 7. marca ponovno priložnost, da se ukvarja načrtom predvidevamo, da bodo, bosta mnenji predsedstva parlamenta in odbora za proračun usklajeni in če bo tako, lahko predvidevamo, da bo zadeva obravnavana na plenarnem zasedanju aprila. Kot veste, že več kot dve desetletji parlament ima pravico, da 20 odstotkov izdatkov Evropskega parlamenta oziroma Evropskega proračuna uporabi eh, za svoje izdatke. Sedaj predlagamo, da bi upoštevali samo oziroma porabili samo 19,96 odstotkov za upravne izdatke, kar pomeni, da bo to najnižji odstotek v zadnjih letih. Strukturalnega vidika je porazdelitev sredstev dokaj podobna prejšnji razporeditvi gre za redne izdatke in izredne izdatke. Izjeme znašajo 2 odstotka zaradi varnosti. Porast teh sredstev pa je nič cela 2 odstotni zaradi tega, ker naj bi sedaj predvideli tudi mm, zagotavljanje irske gelščine pri prevajanju in tolmačenju. Tako da je ureditev pravzaprav enaka, tisti, ki smo jo dogovorili v proračunu za preteklo leto, za leto 2016. Posebno pozornost bomo namenili tudi varnosti. Globalno gledano, skoraj da vsak teden slišimo za napade. Na bližnjem vzhodu vidimo, da realno gledano poteka vojna. Vojna, v katero so udeležene tudi nekatere države članice Evropske unije. To pomeni, da se je stanje ogroženosti spremenilo. To stanje ni prehodne narave, ne gre za ogroženost samo nekaterih v nekaj tednih. Gre za situacijo, ki nas bo verjetno spremljala nekaj let. Naš sedež v Bruslju je tudi mm, ciljna točka nekaterih ekstremistov, kot smo ugotovili ob napadih na Pariz. Hvala Bogu, pa je parlament že vse od leta 2009 vedno znova sprejemal korake, s katerimi izboljšuje lastno organizacijo in varnost. Leta 2009 smo imeli na voljo samo manjšo enoto, na to se je to razvilo v direktorat in na to v generalni direktorat. Postopoma smo opuščali najemanje zunanjih služb in zagotavljanje varnosti in ponotranjili. Zagotovili smo, da imamo notranji nadzor nad zagotavljanjem varnosti. Varnost sedaj zagotavljajo notranje službe parlamenta. Odzvali smo se tudi na dogodke v Parizu, že takrat, so, ko so se zgodili januarja na Charlie Hebdo. Odločili smo se, da bomo varnost tudi v Bruslju popolnoma spremenili. V tem smislu, da ko bo prišlo do podobnih napadov, da napadalci ne bodo imeli možnosti, da takoj udrejo v samo zgradbo, temveč da jih a, zadrži najprej nek predprostor pri vhodu iz eh, Plas Luksemburg jih torej zadrži mm, posebno območje, predvidevamo pa tudi nadgradnjo vstopa z Ruvirc. Predvidevamo pa tudi uvedbo posebne notranje izkaznice za vstop eh, in predvidevamo, da bo ta začela veljati v začetku leta 2017. Predsedstvo je na prvi obravnavi dejalo, da bi morali odpraviti še obstoječe vrzeli na področju varnosti in da si jih je treba lotiti postopoma. Torej, ne gre samo za to, da v skladu z najnovejšimi standardi posodobimo glavna dva vhoda, temveč vse odhode. Kaj ti? Tisti vhod, ki je z varnostnega vidika najšipkejši, tudi pravzaprav dejansko določa minimalno stopnjo varnosti celotnih zgradb. Treba pa je okrepiti tudi varnost v drugih eh, zgradbah v Strasburu in v novih eh, zgradbah v Luksemburgu, naprimer zgradbo Kat in eh, tudi druge zgradbe v Bruslju. Nekatere steklene površine so zelo nevarne. Danes tako ne bi gradili več. To velja predvsem za, naprimer, mm, samopostrežno restauracijo, za zaposlene, pa tudi za poslance. Ta velika okna so zelo nevarna v primeru napada. To steklo mm, bi se lahko razbilo in pravzaprav spremenilo v naboje, ki bi lahko koga ogrozili. Tako da je treba tudi z tehničnega vidika preučiti varnost. Zgradbe želimo zaščititi tudi pred eh, napadi z vozili. Poleg tega je treba preučiti tudi druge vidike in podpredsednik Viland je to že omenil. In sicer tu gre za gravne ulice, naprimer za Rue Vert in Rue Gautier. Gre za vprašanje, ali naj bi ti dve ulici ostali odprti za javni promet. Zastavlja se vprašanje, mar ne bi bilo bolje te dve ulici spremeniti v območje za pešce. To so razprave, mm, glede katerih je treba vključiti tudi lokalne oblasti in eh, marca bo gospod Viland skupaj z drugimi deležniki mm, imel priložnost pregovoriti tudi o tem. Od januarja nam eh, belgijske oblasti zagotavljajo tudi oboroženo varstvo zunaj naših zgradb in želimo zagotoviti tudi primerne kraje, primerna zatočišča za to vrstno osebje. Naslednje vprašanje, ki se je zastavilo, je bilo vprašanje voznikov. S predsedniki smo o tem poglobljeno razpravljali, tudi v predsedstvu je tekla poglobljena razprava o tem. Tudi tu eh, še ni enoznačne odločitve. Odločili smo se, da bomo to točko umestili na dnevni red naslednjega zasedanja predsedstva in sicer 7. marca. Menimo pa, da zaradi varnostnih razlogov, pa tudi zato, da bi bila služba razumno organizirana, tudi kar se tiče socialnega varstva zaposlenih, da bi morali razmisliti o internalizaciji te službe. Naslednji blok vprašanj je jezikovne narave. Irščina bo postala polnopravni jezik Evropske unije in zagotavljalo naj bi se tudi prevajanje in tolmačenje. Treba pa zagotoviti tudi ustrezno omogočanje razprav. Um, v Grščini. Treba pa je upoštevati tudi, da trenutno potekajo razprave o morebitni združitvi tudi s turškim delom Cipra. Morda bo prišlo do ponovne združitve Cipra v doglednem času. To pa bi seveda pomenilo, da je treba upoštevati tudi severno-ciprški jezik, torej turščino kar pomeni, da bi morali v naše službe vključiti tudi turški jezik. Seveda pa je to pogojeno z rezultati razprav glede ponovne združitve otoka. To bi lahko privedlo do tega, da bi v Evropskem parlamentu tu imeli še 25 uradni jezik. In to pa pomeni, da je treba tudi učinkovito oblikovati naše službe. Tudi poročevalec se je to poudaril. V preteklih letih smo se zelo potrudili na tem področju, ne samo, ko gre za tolmačenje, temveč tudi, ko gre za prevajanje. Predvsem smo se osredotočili na stran povpraševanja. Na dolgi rok pa želimo zagotoviti, da bo naše načelo več jezičnosti tudi vzdržno. Glede samih zgradb kar nekaj gradbenih projektov je predvidenih. Nova zgradba Konrad Adenauer v Luksemburgu mm, napreduje. Predsedstvo se je lani poleti odločilo, da bo nekoliko zmanjšalo prostornino te zgradbe. Zaradi tega se je eh, ocena stroškov zmanjšala za približno 50 milijonov evrov. To pomeni, da bomo v Luksemburgu lahko uporabili enak ključ za izračun kot v Bruslju, torej 11 kvadratnih metrov za, na zaposlenega. Enako razmerje bo veljalo torej tako v Bruslju kot v Luksemburgu. 2400 zaposlenih in 1600 zaposlenih v Luksemburgu je torej število, ki ga moramo ustrezno namestiti v novi zgradbi. To bomo lahko storili kljub trenutnemu zmanjšanju, obenem pa bomo zagotovili tudi približno 50 milijonsko zmanjšanje. Kar se tiče nadaljnih prihrankov pri prostornini, o tem lahko še razpravljamo. Bi pa bilo napak, da bi sedaj uvajali spremembe, in uh, gradili zgradbo, ki bi bila prevelika in ne bi bila izkoriščena. Zglad, zgladba Markus se prav tako načrtuje od leta 2016. Naj bi pripravili zgradbo Martens, na to pa naj bi v naslednjih dveh letih opre, opremili. Tudi zgradba evropske zgodovine naj bi bila kmalo odprta in eh, dela so bila opravljena v okviru razpoložljivih sredstev. Vse pa krepi varnost. Ugotovili smo namreč, da moramo zagotoviti varnostni pregled na samem vhodu. Ob eh, sprejetju načrtov so namreč eh, bile varnostne zahteve drugačne. Evropska komisija prispeva k temu projektu z 800 tisoč evri. To bo omogočilo, da bo hiša evropske zgodovine lahko odprta vse dni v tednu in bo lahko sprejemala obiskovalce. Kar se tiče atrija in nove sprejemne prostore, predvsem za obiskovalce, ki prihajajo z avtobusi, te Ta prostor bo na voljo od septembra, tako da bomo imeli priložnost za razprave med poslanci in obiskovalci. Tudi nadaljna izgradna železniške postaje bo potekala še naprej v tem letu in bo omogočala lažji dostop do evropske zgradbe zgodovine. To pomeni, da bodo vsi ti projekti zaključeni in ne bodo vplivali na proračun za leto 2017. Potem je tu še zgradba Have, ki bo omogočala namestitev več tisoč zaposlenih. Prav tako delamo na mini parlamentu v Strasburu in v Berlinu. Prvi naj bi bil odprt eh, maja 2017, drugi pa leta 2016. Leto 2016 je torej leto velikih odločitev. To so odločitve, ki so bile sprejete pravzaprav že nekoliko let prej, sedaj pa bodo obrodile sadove. Poročevalec je prav opomnil, da kljub vsemu potrebujemo srednjeročni načrt glede zgrad, pa verjetno je ta načrt nekoliko manj aktualen za ta mandat kajti kot vemo, vprašanja zgradb so dolgoročne narave. Treba je pripraviti načrte, se pogovoriti z izvajalci in začrtati časovnice. Če želimo sprejeti odločitve glede samih zgradb v naslednjem mandatu, je treba že sedaj pripraviti ustredno dolgoročno strategijo za zgradbe. Do septembra 2017 naj bi sprejeli odločitev v predsedstvu. Glavna točka pri tem pa bo seveda m, mm, prenovitev zgradbe PHS. Tudi podpredsednik parlamenta, gospod Viland, je o tem že spregovoril. Vprašanje pa ostaja, kako zelo ambiciozni želimo biti pri prenovitvi te zgradbe. Nadaljni element, ki ga moramo upoštevati, pa se nanaša na to, koliko mm, možnosti in sredstev je še na voljo na področju jezikovnih vprašanj. Trenutno imamo pravzaprav samo eno sejno sobo, kjer eh, lahko res zagotovimo tolmačenje v vseh 24 jezikih. V drugih dvoranah imamo največ 19 kabin, kar pomeni, da smo se zavezali k večjezičnosti, k upoštevanju vseh jezikov. In ni težava v tem, da ne bi imeli dovolj sredstev ali dovolj tolmačev. Ne, infrastruktura nam ne omogoča izpolnjevati zadanih obveznosti. Zaradi tega ne moremo zagotoviti vsem poslancem tolmaških storitev v njihovih lastnih jezikih. Če poleg tega upoštevamo na srednji rok, naprimer cibrško situacijo, če upoštevamo tudi druge kandidate, kot so mm, Bosna, Makedonija, Črna Gora, Srbija. Ugotovimo, da gre za pristopne kandidatke, ki bi v primeru vstopa v Evropo dvignile število uradnih jezikov na več kot 30. Če želimo potem zagotoviti, da lahko res vsak poslanec dela v lastnem jeziku in to ne samo na papirju, potem bomo morali odgovoriti na vprašanje, kako zagotoviti primerno infrastrukturo, tako da več jezičnost ne bo samo mrtva črka na papirju, ampak dejansko stanje. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Sedaj bomo besedo predali poročevalcem v senci, če bi želeli kaj povedati. Gospod Rebis. Ja, recht herzlichen äh, Dank. Äh. Hvala lepa. Hvala za predstavitev. Mislim, da tudi Evropski parlament čakajo novi izzivi, še posebej na področju varnosti. Zdaj odločamo tudi o varnosti kolegic in kolegov v prihodnih dneh, mesecih in letih. Zato se mi zdi zelo pomembno, da razvijamo lastno strategijo, kaj bi lahko storili, naprimer na ravni osebja. Tudi kar zadeva popolnoma avtomatski vstop, prepoznavanje obrazov in gre tudi za to, da bi lahko pač neovirano prišli v parlament. V, ostros, v avstralskem parlamentu je že nekaj časa tako, da so tam varnostniki in eh, z prepoznavanjem obrazov in tehnologijo prepoznavanja obrazov varnostniki tako vidijo, kdo želi priti v zgradbo. To bi bilo nekomplicirano za naše delavce. Seveda imamo tri sedeže in ta koncept ne bi smel veljati samo za Bruselj in Strasbourg, ampak tudi za Luksemburg. Zato moramo razmisliti o tem, kakšne korake, korake racionalizacije bi morali uvesti zaradi tega, ker imamo pač tri sedeže. Kaj ti? Nove tehnologije na področju govora nam lahko povečajo učinkovitost. Zato bi morda lahko razmislili o tem, kako bi uvedli avtomatizirane storitve za določena področja in kako bi to lahko izboljšali. Še en projekt, to je projekt, ki smo ga sprejeli, da bi torej vse naše zgradbe morali biti vsako leto 3 odstotke bolj učinkovite na področju uporabe energije. To je treba upoštevati tudi v teh načrtih sami smo se odločili za to in želimo si, da bi to tudi izvedli. Tudi to bo potem vodilo do varčevanja. Ti ukrepi za večjo energetsko učinkovitost bi nam na dolgi rok lahko dali možnost, da dosežemo pozitivne rezultate v zvezi s tem. Kolega Tarant. vaša želja, da bi se povezali z poslanci, torej čez stranskarske linije, čez eh, nacionalne linije. To je v redu, ampak eh, če so prostori v redu opremljeni, lahko tam sprejmemo obiskovalce, tam lahko imamo tudi delovne zajtrge, naprimer. Veliko razstav je, ki so čezmejne narave, imamo tudi stik z mestom, mestom Strasbourg in z regijo. V Strasburu ne želimo biti nek tujek, ampak eh, želimo tudi tam imeti svoje dejavnosti. Zato bomo mi predstavili predlog spremembe in zanesljivo bomo dobili podpise iz vseh političnih skupin, kajti to povezovanje je prav gotovo zelo pomembno tudi iz socialnega vidika. In glede na to, da imamo krizo, mislim, da je zelo pomembno, da imamo ustrezno strategijo komuniciranja v Evropskem parlamentu. Vidimo, da zunaj Evrope obstajajo enote, ki širijo dezinformacije, tudi nevladne organizacije v Bruslju so nekatere temu namenjene, zato je zelo pomembno, da ukrepimo komuniciranje z državljani. Tukaj imam posebej v mislih izobraževanje mladih novinarjev, zato da bi jim omogočili, da spoznajo delovanje v Evropskem parlamentu, da so strokovno obveščeni in da s tem seveda razumejo tudi politično delo, ki bo zaradi tega bolj pregledno. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli kak Evropski centr za izobraževanje novinarjev. zelo pomembno bi bilo to tudi z vidika, ker bi potem poslanci dobili boljšo možnost komuniciranja z ljudmi. Tudi z vidika socialnih medijev je to zelo pomembno. To je tisto, kar smo želeli izpostaviti. Hvala. Merci, Rubik. La parole est maintenant à Monsieur Donano pour le groupe SND. Hvala lepa, gospod Donano, skupina SD. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi za vse te predstavitve podpredsednika parlamenta in generalnega sekretarja. Vse te informacije so nedvomno zelo zanimive. Sam bi se rad zahvalil poročevalcu, ki je dejansko dobro predstavil vse predloge v zvezi z varnostjo, kibernetsko varnostjo, v zvezi z zgradbami, v zvezi z vozniško službo in tako naprej. Tisto, kar bi rad povedal, je, da ta proračun, čeprav je omejena manj kot 20 odstotkov proračuna Unije, predstavlja proračun, ki ga spremljajo tako novinari kot tudi državljani. Zato moramo biti izjemno previdni, pa tudi izjemno natančni pri svojem delu. Tisto, kar je v skupini SD pomembno, je predvsem vprašanje povečanja sredstev za 3,9 odstotkov inflacija pa naj bi bila 1,7 odstotna. Ne vem, ali te številke držijo. V nekaterih državah je inflacija ničelna, celo pritožujejo se, da inflacija ni na ravni nekje 2 odstotkov, s čimer bi ponovno zagnali gospodarstvo. Zanima me torej, odkje te številke. Zanima me torej, kakšna je realna inflacija v Evropi. Bi lahko prosim podali bolj natančno obrazložitev s tem v zvezi. Ugotavljamo tudi, da so se nekatere proračunske vrstice znatno povečale. Varnost zgradbe, več kot 100 odstotkov ste povečali sredstva v teh dveh proračunskih vrsticah, 100 in 130. V Evropi je premalo, kot kaže naložb, mešamo posamezna vprašanja, sam na to nisem navajen. Na lokalni ravni razlikujemo med delovanjem in naložbami. Delovanje lahko tudi spodbuja naložbe, ampak zdi se mi, da bi vseeno lahko še nekoliko razmislili o teh vprašanjih. To bi bilo izjemno koristno tudi z vidika preglednosti računov. Glede vprašanja varnosti zgrad, nikakor ne moremo biti proti, enako velja tudi za kibernetsko varnost, proti ne moremo biti, ampak vseeno bi morali razjasniti, kako se zadeve izvajajo kaj se dogaja s študijami, strokovnjaki, ki smo jih najeli, kaj je s predlogi, ki jih podajate. Potrebujemo nek načrt varnosti v Evropskem parlamentu, ki bi tudi bolj natančno predstavil, kaj se bo počelo v prihodnih letih. Omenjali ste tudi zasteklene površine, predvsem pri restauracijah, to je zelo nevarno. Obstaja več različnih tehnik, kako se ta nevarnost lahko zmanjša. Zanima me, kakšne tehnike ste predvideli kot more bitne rešitve. 15 milijonov dodatnih sredstev ste namenili v ta namen. Zanima me, ali bo to dovolj za prihajajoča leta. Skušamo razrešiti ta vprašanja, zato da bomo bolje in lažje delovali. Še vprašanje vozniške službe. Načeloma temu ne nasprotujemo, ampak vseeno potrebujemo bolj natančne informacije. Kaj se skriva tu zadaj? Kaj lahko to doprinese Evropskemu parlamentu in poslancom? Kaj to pomeni tudi za voznike? Zavedati se moramo tudi tega, da bomo morali voznikom podeliti nek status, ali bodo zgolj vozniki, ali bodo imeli več funkcij, ali bomo za njih zagotovili usposabljanja. Več vprašanj se torej zastavlja s tem v zvezi tudi za prihodnost zato bi želeli več jasnosti s tem v zvezi. Glede pomoči pri delu na dece, seveda nismo proti temu, da se zmanjša količina porabljenega papirja. Informacijska tehnologija gre naprej in nam lahko tudi omogoča, da zmanjšamo porabo papirja. Finančna podpora za te instrumente, ne vem, nekateri poslanci imajo na voljo v svojih uvojnicah sredstva, zato da bi prišli na manjšo porabo papirja pri svojem delu. Tisto, kar se meni zdi zanimivo, je, da bi naprimer poslanci lahko več dela upravljali iz svojih volilnih okrožij. Glede raziskovalne službe v parlamentu, mislim, da bi morali dati prednost kakovosti in ne količini. Akademsko znanje, strokovno znanje, raziskave, to je pomembno za delo poslancev vseeno pa moramo morda preveriti, kaj bomo dosegli, če bomo spostavili takšno raziskovalno službo v parlamentu, da ne bomo preveč mešali področji. Mislim, da bi morali bolj natančno pojasniti vloge enih in drugih. Glede komunikacije in združevanja predstavništev komisije in parlamenta, zakaj pa ne? tudi to lahko poskusimo, mislim pa, da to ne bo najbolj enostavno izpeljati. Lahko pa seveda to poskusimo, temu ne nasprotujemo. Glede mini parlamentarijuma v Strasburu in v Bruslju naj bi ga imeli. 9. maja naj bi odprli tistega v Berlinu, če se ne motim. Ne vem, kam gremo, kaj bo stroški, mi lahko kaj več poveste o tem. Ali bomo od držav zahtevali, da prevzamejo stroške za ti centre? glede različnih predlogov, ki ste jih podali, predvsem v zvezi z kantinami, v zvezi tudi z zabojniki, ki prenašajo naše dokumente od Brusla do Strasbura in nazaj. Ne vem, ali ne bi zmanjšali naprimer količina dokumentov, ki se prepeljajo, tu bi lahko privrčevali. Enako velja tudi za prevoz avtomobilov. Glede avtomobilov, mi smo naklonjeni temu, da bi razmišljali tudi o električnih vozilih za kratko ročne prevoze, naprimer, če gre za razdaljo od postaje do parlamenta v tem kontekstu bi lahko razmišljali o uporabi električnih vozil. Potem pa še potovanja poslancev. Vi pravite, da bi morali stroške teh potovanj zmanjšati, s čimer se strinjamo. Če gre za krajša potovanja, vse lepo in prav, ampak če gre za potovanja na daljše razdalje, tu pa mislim, da bi morali zadeve še preučiti. Nasplošno nismo proti temu, da bi stroške nekoliko znižali, ampak vseeno ne pozabite na udobje. Toliko z moje strani, gospod predsednik, podpredsednik in generalni sekretar. Strinjam se tudi s pripombami, ki so jih podali nekateri drugi kolegi. Na koncu bi res rad podprl zamisel, da se ohrani večjezičnost, tudi če to stane nekoliko več. Mislim, da je to na vse zadnje tudi del DNK-ja Evropske unije. Če bo turščina naslednji jezik v Uniji, zakaj pa ne, to bi bila dobra novica tudi za Cipr. Zato se mi zdi, da ne bi smeli oklevati, ko gre za večjezičnost v Evropi. Hvala. Hvala lepa. Skupina EKR. Gospod Ashcroft verjetno so ga zadržali tekoči dogodki v Združenem kraljestvu, gospod Torvalc. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, the normal procedure, which is not Potem naj povem še. Fun, uh, eh, Swedish, uh, Nisem govoril ne švedsko, ne irsko. Prevajalska služba pa je odlična. Nekaj pripomb glede samih številk. Točki E in H. 4,3 odstotke in 43,64 milijonov. Ampak bom počakal na dodatna pojasnila. Dobro bi bilo, če bi ločili vprašanje varnosti od vprašanja irščine. Istočasno pa se mi zdi nekoliko neokusno, da zahtevamo od generalnega sekretarja, da se posvetuje z irskimi člani o morebitni racionalizaciji. Jonathan Swift je 1795 napisal po lakoti zaradi pomankanja krompirja, da bi lahko rešili problem s tem, da bi jedli irske otroke. No, ampak ircev se ne bi smeli lotevati na tak način. Še dobro, da gospe ni rjadeni z nami. We have some second thoughts about nekaj pomislekov imamo glede dela v volilnih okrožjih. Nimamo jasnih pravil glede tega. Nekateri prihajamo iz Unije, drugi prihajamo iz držav, kjer so razdalje večje, iz Ucjokja na Finskem tam moram prepotovati 1310 km, poslanec iz Luksemburga pa prepotuje 88 km, zato da doseže svoje volilno okrožje. Mislim, da bi morali natančno predeliti tehnično podlago. S tem v zvezi naj povem, da poročanje o naših potovanjih ne odraža digitalizacije. Veliko govorimo o tem, ampak naša potovanja so bolj podobna tistim iz časa Gutenberga. Verjetno bi morali najti rešitev tudi za to. Indrek je že govoril o tem, da bi morali pojasniti tudi samo politiko stavb, mini parlamentarjem, to ste omenjali. če boste zgradili mini parlamentarijume v vseh 28 državah članicah, potem se mi zdi, da bi morali zaprositi za azil. Že prej sem govoril o vozniški službi. S tem v zvezi moram reči, da nisem najbolj zadovoljen z pozivom naj se uporabljajo električna vozila kolikor vem, so Tesla precej draga vozila, tako da to ni rešitev za ta problem. Gre bolj za to, da v narekovajih izgledamo bolj zeleno, čeprav nismo. Na sestanku poročevalcev v Senci sem že rekel, da nekateri raje govorijo o deblih, drugi o slonih. Nekaj bi vendarle morali reči tudi na temo potovanj v Strasbourg, kajti to je res grozovit način, kako trošimo denar. Nasplošno pa se mi zdi, da je Indrek opravil odlično delo, ko bomo razrešili še teh nekaj vprašanj, bo to zelo dobro poročilo. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Omarži. Verjetno bo izrazil zadovoljstvo gospeni Rjade v zvezi z irščino. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik, gospod generalni sekretar. Na voljo imamo torej proračun za Evropski parlament. Ob obravnavanju te tematike smo se dotaknili tudi nekaterih občutljivih vprašanj. Sami ste omenili varnost, politiko stavb, osebje, potem statut zaposlenih. Omenili ste tudi vprašanja, ki so povezana s pogoji dela poslancev. Sam bi vas rad spomnil tudi na to, da je današnja seja predvajana po spletu, čeprav smo šele na začetku razprav. Potekalo je prvo srečanje poročevalcev v senci z poročevalcem. Dober sestanek, na katerem smo izpostavili številna vprašanja, izmenjali smo si mnenja. Moram reči, da nisem prepričan v to, da je res smiselno danes javno povdarjati pomankljivosti, ki obstajajo na področju varnosti. Poleg tega nisem prepričan niti v to, da bi se morali pogovarjati o ustvarjanju delovnih mest, ukinjanju delovnih mest, o statutu zaposlenih. To ni spoštljivo do zaposlenih. Poleg tega se mi res to ne zdi primeren kraj, da se podrobno pogovarjamo o delovnih pogojih evropskih poslancev o različnih ovojnicah, o povečanju sredstev in tako naprej in tako dalje. Zato bom svoje pripombe raje zadržal za prihodnja srečanja, ki bodo organizirana med ekipami in predsedstvom parlamenta. Ne bom sedaj tu nastopal kot politik na tribuni. Hvala. Gospod Vali. Grazie. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu Indreksu za to besedilo. Ogromno zanimivih izhodišč predlaga, na tem zagotovo lahko gradimo dalje in se še pogovarjamo o teh vprašanjih. Mislim, da smo trenutno res pod močnim pritiskom zaradi medijev, tako institucije kot tudi parlament. Tema Brexit je pravzaprav na jezikih vseh, Povečevanje izdatkov za parlament bi pomenilo, da pošiljamo sporočilo tistim, ki skušajo takšne informacije in sporočila uporabiti pri državljanih v boju proti inštitucijam. Na voljo imamo tudi pregled o porabljanju sredstev, tako imenovani spending review v teh dokumentih pojasnjujemo državljanom, kako uporabljamo sredstva. Zagotovo smo v težavnem trenutku, mislim, da bi vsi morali natančno polagati račune. 1,7 odstotka naj bi bila vredna inflacija. Ne vem, ali ti podatki držijo. Če si pogledate, kakšne so informacije strani držav članic, bolj kot inflacija trenutno vlada deflacija, tako da ta številka po mojem mnenju ne drži. Nima smisla, da se skrivamo za istim izgovorom, da naj bi ostali pod 20 odstotki povečanja sredstev v petem poglavju. Tako kot lani bo tudi letos prišlo do pomembnega povečanja sredstev. Nekje 2 odstotka za varnost, potem nič cela 2 za irščino, potem pa še inflacija 1,7, vse skupaj 3,9 odstotno povečanje proračuna, kar je nekje 70 milijonov evrov. V tem trenutku za našo skupino to povečanje ni sprejemljivo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi poskrbeli za racionalizacijo porabe sredstev, ne pa da se ukvarjamo s povečanjem sredstev. Lani smo v nekaj dnevih našli možnost, da racionaliziramo izdatke za 10-11 milijonov. Verjetno lahko nekaj več sredstev najdemo, če bo sekretarjat bolj podrobno preveril sredstva, ki jih imamo na voljo. Glede izdatkov za zaposlene, točka 21, tu gre za splošne izdatke, potem izdatki za potovanja na poteh, ki so krajše od 800 km, mislim, da bi tudi to morali upoštevati, ter seveda vse stroške upravičiti. Poiskati moramo dodatna sredstva za te izdatke. Državljano moramo pokazati, da nam je mar za to, da znižamo stroške, tudi neposredne stroške poslancev, da bi znižali tako nadomestila kot tudi splošne izdatke. Glede avtomobilov in potovanj, vozniško službo bi lahko skrčili, lahko bi imeli naprimer avtobus, ki bi nas peljal na letališče. Z nadomestili si zagotovo lahko plačamo tudi taksi. Tako da je to služba, ki bi lahko zagotavljala storitev poslancem, ki želijo prevoz na letališče. Poleg tega bi lahko poskrbeli za boljše železniške povezave, naprimer od parlamenta do letališča 15 minut, s tem bi tudi zmanjšali število vozil, ki jih potrebujemo. Glede vozovnic za potovanja od parlamenta do volilnih okroži. Tu bi morali čim bolj omejiti potovanja v poslovnem razredu. Običajno agencija za daljša potovanja zagotovi vozovnice v prvem razredu. Bolje bi bilo, da izberemo ekonomski razred, agencija naj kot prvo možno torej ponudi ekonomski razred. S tem bi znatno privrčevali. 751 poslancev, če upoštevate vse misije, je na koncu to več milijonov evrov. Glede Strasbura, žal mi je, da ste izpustili tisto, kar smo lani predlagali, podpredsednik Sasoli je to predlagal, šlo je za dobro pobudo, ampak poslanci se temu pač ne želijo odreči. Sam sem se odpovedal temu, da mi dokumente prepeljajo v zabojnikih, sam peljem tiste dokumente, ki jih nujno potrebujem, več deset strani. Mislim, da bi res lahko sprejeli poleg dogovora v zvezi z Brexitom tudi dogovor v zvezi s tem, da se črta Strasburg kot sedež. O tem bi se morali dogovoriti s Strasburgom, ker bi s tem zmanjšali nepotrebne stroške. 70 milijonov evrov. To bi lahko znižali, če nekar odpravili te stroške. Potem so tu. Združenja poslancev in bivših poslancev, tudi zato namenjamo sredstva. Kar nekaj predlogov imamo, ostale predloge bomo predstavili v prihodnje. Še eno vprašanje za generalnega sekretarja in sicer v zvezi z parlamentarjumom v Berlinu. Na kateri podlagi ste se odločili, da boste parlamentarjum odprli tam? Kaj bo stroški zakaj potrebujemo parlamentarjum v Berlinu. V Berlinu nimamo predstavništva. Brusel, Strasbourg, to razumemo, ampak zakaj Berlin? Merci. Hvala lepa, še zadnji. Gospod Zoltek, zadnji poročevalec v senci. Zoltek, ka gospod torej ni. Naš poročevalec se bo dosledno držal časa za govor. Menil je tudi, da bomo v uri in pol uspeli obdelati vsa vprašanja. Kolega Tarand nas bo zapustil o pol petih, zato ker mora na letališče. Kolegice in kolegi, če želite dobiti odgovor strani poročevalca, vas res prosim, da ste čim bolj kratki. Gospod Tarant, bi sedaj radi podali kakšno izjavo, preden nas zapustite? Non, j'ai 11 minutes. Prêt. 11 minutes, imam še na voljo. Prav. Claire Moody. Thank you very much. Najlepša hvala. Bomo poštevali teh 11 minut. Najprej mm, naj podam pripombo, ki so jo podali tudi drugi. In sicer, to poročilo je zelo dobro. Dobro izpostavlja posamezne točke in je jasno. Dve glavni težavi pa tule sta. Najprej tiste pripombe glede inflacije. In kot je dejal Jean-Paul, eh, se zastavlja vprašanje, kakšna je inflacija in potem pod vprašanje, kako ostanemo znotraj te številke. In eh, letos vidimo, da prihaja do običajnih in neobičajnih izdatkov, ampak občutek imam, da tako ali tako vedno prihaja do takšnega razločevanja, tako da je treba zadeve normalizirati ne smemo vsako leto predvideti izrednih izdatkov. Potem druga pripomba se nanaša na učinkovito oblikovanje proračuna. To so razprave glede uspešnosti proračuna. Gre za to, da moramo dosledno izvajati ta načela in če želimo to storiti, je treba zagotoviti preglednost pri izpolnjevanju teh načel. To smo izpostavili predvsem, ko gre za varnost in za zgradbe, torej dve točki, ki jih omenjate v poročilu. Potem pa še nekoliko manj pereča vprašanja. Kolikor razumem vaše komentarje oziroma vaše predloge v 20. odstavku, gre za to, da gre tu za masovno ukrepanje nekaterih poslancev in na neosredotočeno delovanje nekaterih kolegov in mislim, da tu želite preiti bolj na kvalitativno ocenjevanje našega dela in ne toliko kvantitativno. Pri 21. odstavku bom ponovila pripombo, ki je že bila podana. Tu gre za možnost eh, neodvisne revizije, ki nas ne bo stala preveč eh, in ne bo presegla mm, naših izdatkov. Hvala. Ti, madame Gardia Zabal. Hvala lepa, gospa Gardia Zabal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede poročila, ki ga predstavlja gospod Tarant, nima veliko reči. V skupini socialistov se strinjamo z veliko večino predlogov, ki jih omenja. Zato bi se sama bolj osredotočila na vprašanja za generalnega sekretarja, glede na to, da je danes z nami. Najprej splošna pripomba glede predstavitve proračuna parlamenta. Leto za letom smo priča konsolidiranim proračunom, pri katerih imamo vedno občutek, da se upošteva tudi izredne izdatke, da se to potem vključi v proračun. Vidimo samo opravičila za dodatne izdatke v nobeni proračunski vrstiti, pa se to ne odrazi v sredno. Lani in letos smo bili tega temu priča. Če si pogledate proračun iz lanskega leta in ga primerjate z letošnjim letom, boste videli, da so se izdatki povečali. Nima smisla, da zmanjšujete izdatke za parlament, ker se nič ne spreminja, kar zadeva dejavnosti parlamenta. Poleg tega bi morali zagotoviti večjo jasnost in preglednost pri proračunu. Morda bi lahko imeli ločene proračune ali pa vsaj postavke za redne stroške in izredne stroške. Stroški za delovanje so ločeni od naložb. S tem bi tudi laže načrtovali. Glede varnosti in načrtovanje varnosti. Morda sedaj, ko seja poteka javno, res je najbolj primerno, da govorimo o varnosti stavb. Potem je tu še vprašanje strategij, dokumentov, to je vse bolj ali manj zaupno. Odbor za proračun bi moral imeti na voljo te informacije. Na no, vse zadnje smo mi proračunski organ in dejansko potrebujemo to vrstne informacije, zato da se lahko potem tudi odločamo, ali bomo vlagali, v kaj bomo vlagali. Zagotoviti je treba neko ravnoteže. Razumem, da ne moramo zagotoviti dostopa do vseh, javni, do vseh dokumentov, ampak vsaj do tistih ključnih bi vseeno morali imeti dostop. Potem seznam tematik, ki jih bomo obravnavali letos in prihodnje leto, ko gre za varnost. Mislim, da nihče ne bo podvomil ali ogrozil izdatkov za izboljšanje varnosti v parlamentu, ampak vseeno se mi zdi, da bi morali najti ustrezno ravnotežje med realno grožnjo in naložbami v varnost ampak kot rečeno, najprej potrebujemo ustrezne informacije, zato da se lahko o tem odločamo. Potem je tu še načrtovanje stavb, srednje dolgoročno gledano, kar nekaj projektov je na mizi tudi za zgradbo PHS. Tam bi lahko zadeve malo izboljšali ali pa bistveno izboljšali. Predvsem potrebujemo dovolj informacij za to, da bomo ocenili morebitne stroške, pa tudi učinkovitost predlaganih projektov. Tudi v prihodnje. Več informacij bi si želela tudi v zvezi s temi 14 dodatnimi milijoni evrov za poslance. Kolikor vem, zaenkrat ni nobene potrebe potem, da bi sredstva za opolnemočenje poslancev povečali. Mislim, da je naslov v poročilu Empowering Members. 14 dodatnih milijonov naj bi namenili za to. Potem so tu sredstva za asistente. Zakaj ste to povečali za več, kot je predvidena stopnja inflacije? To je 1,7 odstotkov. Slišali smo že kar nekaj pomisek, ali bo inflacija res 1,7 odstotna. Slišali smo tudi pripombe v zvezi z raziskovalno službo v parlamentu, ki naj bi ponujala strokovno znanje. Mislim, da imamo informacij kar precej. Ko gre za večletni finančni okvir, zadnjič smo o tem govorili in na voljo smo imeli študije treh različnih inštitucij oziroma akterjev. Mislim, da potrebujemo predvsem neko mestni pregled glede inštitucij, ki že obstajajo in glede služb, ki so na voljo v Evropskem parlamentu in pripravljajo študije. Zanima me tudi, kaj se dogaja s tolmačenjem. Lani smo se o tem pogovarjali, rekli smo, da obstaja nov delovni načrt za tolmačenje. Šlo naj bi za precej sporen načrt. Nastale so tudi težave v tolmaških službah. Iz različnih razlogov je prišlo do tega, da so ukinili nekatere kabine, s tem smo tudi ukinili praktično večjezičnost. Zato me zanima, kakšni so predlogi generalnega sekretarja na tem področju. Veliko drugih stvari bi še rada izpostavila, ampak uro in pol že zasedamo, časa verjetno ni več. Če pa želimo obveščeno odločiti, dejansko potrebujemo več informacij. Hvala lepa. Gospa Jetrmač. Najlepša hvala in najlepša hvala za podane informacije. Vseeno, še vedno mislim, da bi bilo bolje pridobiti več informacij glede varnosti, politik eh, renoviranja in zgrad. Mislim, da to ne more iti samo za pavšalno zagotavljanje večje varnosti prek eh, renovacij. Mislim, da morate imeti dober pregled nad tem, koliko sredstev se porabi za posamezno zgradbo in mislim, da moramo biti veliko bolj natančni, ko gre za področja varnosti, renovacij in zgradbe. In eh, mislim, da ni treba izgubljati besed glede Strasbura in eh, politike enotnega sedeža. Euh, Najlepša hvala. Preden eh, kolega poročevalec eh, odide domov, zato da bi praznoval 98. obletnico neodvisnosti Estonije, se mi zdi, da bi morda rad eh, spregovoril. Prosim. Hvala, gospod um, predsednik. Ne odhajam zaradi tega, ker ne bi spoštoval uh, proračunskega postopka, ampak neodvisnost Estonije je um, vprašanje evropskega pomena. Seznanil sem se številnimi predlogi, ki so jih podali udeleženci v razpravi. Člane odbora in eh, poslance bi torej rad prepričal ponovno, da so moje izkušnje takšne, da sekretarjat zelo dobro sodeluje z nami pri zagotavljanju informacij, obenem pa. Mm, odgovarja na naša včasih zelo ostra vprašanja, ampak mislim, da skupaj dobro shajamo. Po drugi strani pa vemo, da so tu predstavljene različne politične skupine in eh, predlogi sprememb bomo omogočili, da delamo na stvarih. V osnutku nisem mogel ustreči vsem zahtevam, želel sem obrati srednjo pot in zagotovo veste, da je treba obravnavati naprimer vprašanje mm, inflacijske stopne in tudi nekaterih drugih vprašanj. Čeprav razumem, naj bi dokument predložili na plenarnem zasedanju v obravnavo aprila. Tako da je treba pač iz tega pomembnega sestanka potegniti sklepe. Monsieur Taran. Najlepša hvala, gospod Sara. Boste z nami pač jutri samo v duhu. Tolmači so nam a, eh, namenili še dodatnih 15 minut, tako da prosim kolege, da ste jedrnati, tako da lahko damo besedo vsem. Ja, ja, hvala za besedo, predsednik. Osredotočil se bom na dve glavni vprašanji. Ne bom se spuščal v podrobnosti zaradi tega, ker bi lahko povedal marsikaj ampak samo kot premer. Ko, ko smo pripravili proračun za leto 2015, smo menili, da bodo, da bodo naši redni odhodki eh, znašali plus 1,7 odstotkov. Ko smo pa pogledali stopnjo inflacije, je ta naprimer v Luksemburgu ni cela 5 odstotka, v Belgiji pa ni cela 7 odstotka. In potem smo upoštevali mm, izdatke vseh javnih služb in ustrezne indekse ter ugotovili, da prihaja do distorzi. Treba pa je upoštevati realno stopno inflacije, kajti drugače bomo čez 50 let ugotovili, da so vsi naši izračuni popolnoma izkrivljeni. Dobro bi bilo, da pripravimo proračun na vsake pet let in sicer na osnovi realnih cen in inflacijske stopnje. Proračun pa bi moral biti indeksiran, tako da bi ga morali periodično preverjati. Generalni sekretar, dejali ste, da smo povečali izdatke za zagotavljanje varnosti v letu 2015 in da bodo nadaljni izdatke potrebni v letih 2016 in 2017 vendar pa je treba tu pripraviti celoten projekt in preučiti stroške, tako da bomo vedeli, kaj nas čaka. V letu 2015 lahko rečemo, da potrebujemo 15 milijonov sredstev, čez dve leti pa se bo izkazalo, da pravzaprav potrebujemo 30 milijonov. Tako da to ni dobro oblikovanje računa, treba je zadeve mm, zastaviti na podlagi koncepta, ki ga lahko na to tudi potrdimo. In še zadnja pripomba. Pripravili smo tudi pisno vprašanje za komisijo. 440 ljudi je podpisalo to vprašanje in uh, zmanjšali smo kljub vsemu število vprašanj, ki jih zastavljamo komisiji in zmanjšali izdatke iz tega naslova za kar eno tretjino. In mislim, da mora to odražati tudi novi preračun, tako da lahko pre, notranje prerasporedimo ta sredstva. Hvala lepa, gospod Fjoti. Grazie Presidente, eh, anch'io voglio ringraziare. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu za opravljeno delo. Sam bi se osredotočil zgolj na nekaj vprašanj, ki so jih že izpostavili kolegi. Tudi kolegi iz moje skupine in ostali skupin so povedali kar nekaj pripomb, s katerimi se strinjam in jih ne bi ponavljal. Začel bi z pravzaprav provokativno izjavo. Kadarkoli zasedamo kot odbor, je vedno govora o tem, da se bolj pogosto pogovarjamo o tem, kako pogosto zasedajo razno razne gradbene firme, ne pa o tem, koliko krat bi morali zasedali mi kot odbor. Govorili smo o zelo visokih številkah, naprimer, ko gre za obnovo zgradb, v katerih delujejo Evropski parlament in ostale institucije tudi drugot po svetu. Mislim, da bi morali svoj čas bolje porabljati, osredotočati bi se morali na politična vprašanja. Kar nekaj pripomb bi imel s tem v zvezi, glede na to, da se je ta tematika izpostavila. Nekoliko presenetljivo se mi zdi to, kar vedno znova izpostavljamo, kadarkoli govorimo o politiki stavb evropskih institucij, tudi parlamenta. Namreč naše zgradbe so stare, nekatere 25 do 30 let, da niso več primerne. Nacionalna skupščina v Franciji je v zgradbi iz leta 1722. Italijanski parlament je v zgradbi iz leta 1650, britanski parlament zaseda zgradbi iz leta 1092. Če govorimo O naših zgradbah, pa o starih zgradbah, ne vem, če se ne motimo. Mislim, da bi morali nehati govoriti o miših in podganah v naših zgradbah. Miši in podgane, no, njih se bojim morda celo nekoliko bolj kot euroskeptikov. Glede varnosti, eno splošno vprašanje. Ne pričakujem sicer odgovora danes, ampak gre za vprašanje, pri katerem me zanima kar nekaj podrobnosti. In prosim, jaz zaključujem, bom pospešil. Kakšna je realna stopnja ogroženosti? Ali je naš parlament resnično tarča? Glede dokumentov, mislim, da bi morali imeti dostop, predvsem pa se mi zdi, da bi morali zagotoviti varnost naših zgrad. Če gre za neposredno grožnjo, moramo takoj ukrepati. Ne moremo še naprej delati na proračunu Evropskega parlamenta. Enako velja tudi za internacionalizacijo voznikov. Če gre za vprašanje varnosti, gre seveda pričakovati od vseh nas, da bomo takoj ukrepali, ne pa da bomo čakali na to, da je potrjen proračun. Če gre za nujne zadeve, če gre za tveganje, potem je treba sprejeti ukrepe. Če pa gre za vprašanje pravic zaposlenih in sodelavcev, potem se moramo pogovarjati s tistimi agencijami, odkudar ti naši sodelavci prihajajo. Hvala lepa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 spoštovane poročevalce v senci, kolegice in kolegi. Odlično poročilo je bilo pripravljeno, ne bom ponavljal besed drugih, mislim pa, da bi morali vsi spregovoriti o 28. odstavku. Poročevalec pozdravlja napredek na področju prevajanja in tolmačenja. O tem smo govorili, gospod vele na zasedanju odbora kont. Torej, kaj to pomeni? Kaj pomeni ta napredek? Razprava danes dopoldan v odboru kont je bila zelo zanimiva. Mislim, da obstaja velika razlika med eh, kakovostjo in količino, ko govorimo o tolmačenju. Mislim, da bi morali prednost dati kvaliteti, ne pa količini, ne pa samo, da spremljamo ure tolmačev, koliko so delali takrat in takrat. To se mi zdi zelo pomembno, ko bomo pripravljali ocene za naslednje leto. Hvala. Kaj so valiti, prevre, kje gramate? Ja? Hvala lepa. Gospod generalni sekretar, mislim, da moramo podrobno preučiti parlament Evropskega parlamenta. Dobro delo je bilo upravljeno lani in tudi letos, ko se s tem ukvarja gospod Tarant. Zavedamo se, da ne želimo spodkopati Evropske unije, ne želimo dati orožja evroskeptikom. Vendar Evropski parlament dobile delež skupnega proračuna Evropske unije nikoli pa ne slišimo nič o preostanku proračuna EU. Tam obstaja še zelo veliko možnosti za privarčevanje ogromnih znesko denarja. Na koncu, tako se zdi, poskušamo zaščititi finančne interese Evropske unije, na koncu pa takrat, ko vedno potegne parlament. v Evropskem parlamentu mislim, da dobro nadziramo porabo finančnih sredstev. Ne želimo spodkopati in oslabiti Evropskega parlamenta. Če bi to storili, bi v bistvu oslabili celotno Evropsko unijo. S tem pa bi seveda speljali vodo na mlin evroskeptikom, ki jih tudi imamo v Evropskem parlamentu. In še nekaj. Bilo je že več razprav o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Vendar zavedamo se, da so plače evropskih poslancev približno 33 odstotkov plač sodnikov v Evropskem sodišču mi dobimo te plače, drugi pa poskušajo s temi številkami nabirati politične točke. Evropski parlament in generalni sekretar nam morata natančno povedati, kje je bilo privarčevanega, koliko. Zelo pomembno je, da bodo poslanci lahko delali v svojih volilnih okrožjih, zato ker je pač njihovo delo doma tudi pomembno. Prav tako pa moramo poskrbeti, da bomo varčevali, ampak na smiseln način, tako da ne bomo vplivali na delo poslancev. Ne bi me motilo, če bi imeli Evropski parlament, kjer bi dobili poprečno plačo ljudi v Bruslju. Pripravljen sem na dodatno varčevanje. Pomembno je kakovost dela. Kakovost dela lahko izboljšamo tudi tako, da zmanjšamo birokracijo. Birokracije pa je vedno več. Nekdo je omenil vprašanje parlamentarnih vprašanj. Morda bi jih lahko kar črtali, tudi tako bi nekaj privačevali. Če imate nojno vprašanje, potem lahko prav gotovo tudi to uredimo. Ampak pogosto nam reče, da vprašanje ni nujno, zato ga ni mogoče zastaviti. To je breme za vse in to je zelo drago. Mislim, da se moramo posvečati zmanjšanju birokracije. Tako bomo zmanjšali stroške in ukrepili vlogo poslanca. Hvala. Hvala lepa. Še zadnji. No, proračun parlamenta je manjši kot proračun Evropske unije, ampak samo na proračun parlamenta lahko dejansko vplivamo. Naša avtoriteta na področju proračuna pa je seveda odvisna od tega, kako strogo in natančno znamo porabljati sredstva. Govorimo o better legislation, kar pomeni, da praktično ni več zakonodajnih besedil, ki bi jih obravnavala izključno komisija. Ampak kaj bomo storili sedaj, ko sprejemamo manj zakonodajnih aktov, stroški proračuna pa se povečujajo za 3,9 odstotkov. Očitno moramo bolje nadzirati javne izdatke zlasti v kontekstu parlamenta. Eno vprašanje. Lani smo bili zelo presenečeni, ko smo ugotovili, za koliko so se povečale plače. Proračun je bil postavljen na podlagi druge hipoteze. Zanima me, ali ste sprejeli ustrezne ukrepe, zato da bo Eurostat Evropskemu parlamentu tudi predstavil statistične podatke bolj zgodaj, zato da se izognemo šoku, ki smo ga doživeli ob koncu leta 2015. Res se je pokazalo, da administracija ne deluje. Drugo vprašanje. Sam se zauzemam za to, da bi proračun sprejemali vsako leto. Gospod generalni sekretar, leta 2015 ste predstavili stroške za najemnino tudi v zvezi z letom 2016. Uporabili ste tehniko predsedniškega prenosa. Bi lahko potrdili, ali se spoštuje sprejemanje proračuna na letni ravni, da ne bomo izdatkov prenašali malo iz enega leta v drugo leto. Nekateri prenosi in prerasporeditve so opravljeni na željo predsednika parlamenta, nekateri pa na željo našega odbora. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj bom povedal v zvezi z temami, kaj te številni ste spregovorili o podobnih temah in kako bi se lahko izognili ponavljanju. Mislim pa, da je to tudi prav z časovnega vidika, če se ne motim. Najprej, kar zadeva inflacijo. Kako smo ocenili inflacijo, vedno obstaja sporočilo komisije, na osnovi katerega so pripravljeni vsi proračuni in to temelji na delo Evropske centralne banke, to je torej izhodišče za naše ocene za inflacijo. To pomeni, da ni to neka številka, ki jo potegnemo iz klobuka, ampak je to številka, ki velja za vse proračune. Drugič, vprašanje renovacij. Pri sodobnih zgradbah je tako, da jih je treba vsakih 25 do 30 let renovirati. Pri starejših zgradbah to seveda tudi velja. Naprimer, kaj pa z Westminsterom, Westminster, Westminster je dolgo prelagal renovacije, zato ker želijo poslanci zasedati v Westminstru, ne pa v nekem konferenčnem centru. Zdaj je renovacija nujno potrebna in to bo stalo več milijard funtov. Mislim, da se govori o šestih milijardah funtov. Tudi pri starih zgradbah je treba zagotoviti renovacijo. In če se zamudi ustrezen trenutek, potem je zadeva še dražja. Zgradba PHS ni zgradba, ki bi jo parlament zazidal sam. Ta zgradba je bila zgrajena strani zasebnega konzorcija kot eh, konferenčni center. Na to pa je bila ponujena Evropskemu parlamentu pri zgradbah, ki jih gradimo sam, sami, postopamo drugače in pri tej zgradbi ni bilo tako. Miši imajo bolj vrednost anegdot, ampak obstaja veliko težav. Naprimer, pokajo cevi, obstajajo druge težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do tega, da bi morali evakuirati zgradbo, če bi se pojavile težave. Tudi infrastruktura na področju informacijske tehnologije je pomankljiva, zato je treba zgradbo renovirati. Vprašanje je, kako jo bomo renovirali. Naj bi šlo le za nadomeščanje in zamenjavo tehnične infrastrukture ali se bomo zadeve lotili bolj ambiciozno, se bomo usmerili v energijo, okoljske standarde ali pa želimo zagotoviti tudi dodatne funkcionalnosti za parlament. Naprimer, vedno več je držav članic, vedno več je jezikov, zato se bomo morali nekoč odločiti, ali bomo večjezičnost ohranili v trenutni obliki. Zato bo treba pripraviti ustrezno infrastrukturo za zasedanja, konference, to pomeni dvorane in tako naprej, zato da bodo tolmači lahko delali. Te odločitve bo moral sprejeti prezidi v eno ali drugo smer, to je prav gotovo tudi politična odločitev. Vprašanje voznikov. Veste, da je to eksternalizirano. Z zunanjimi izvajalci obstajajo določene težave in eh, nekdo je rekel, da ne smemo o varnostnih problem je govoriti na javni seji, tega ne bom storil, ampak gre za vprašanje razumnega plačila, gre za razumno nadomeščanje nadur, za razumno usposabljanje in tako naprej. Če storitev internaliziramo, lahko za to bolje poskrbimo, kaj ti zunani izvajalci lahko iz enega dneva do drugega zamenjajo zaposlene, brez da bi to utemeljili nam. Poročevalec je govoril, da bi morda lahko poglobljeno sodelovali z odborom regije in ekonomskim in socialnim odborom. Mislim, da smo v zadnjih letih naredili veliko, imamo dobre izkušnje, 60 zaposlenih iz eh, odbora regije in ekosoka smo integrirali v delo parlamenta. Veliko službo za znanstvene raziskave smo na osnovi tega lahko oblikovali brez dodatnih stroškov za davkoplačevalce. In od te službe, raziskovalne službe, imajo koristi tudi v Ekosoku in odboru regiji. Gre tudi za sodelovanje z odbori, na, pom, na primer na področju informatike, na primer na področju prevajanja, če gre za trenutke, ko je potreba po prevajanju velika in tako naprej. In, torej, podlaga za sodelovanje že obstaja, seveda pa lahko to še naprej poglabljamo. Jeziki, parlament ustraja pri tem, da dela v vseh jezikih. Danes je jezikov 24, jutri morda 25, srednjeročno morda 30. Zato gre to tudi demokratična temeljna pravica. Vendar, če želimo to zagotoviti v prihodnosti, je treba jezikovne službe bolj racionalno organizirati. Če bomo imeli neočinkovito organizacijo in vedno več jezikov, potem to ni trajnostno. Zato je v preteklih letih parlament sprejel vrsto odločitev za to, da bi zadeve zastavili bolj stroškovno učinkovito. Bolje smo organizirali zasedanja odborov. Izogibamo se nočnim plenarnim zasedanjem, zato ker tolmači potem počivajo naslednji dan. Več je ukrepo torej, ampak lahko bi storili še več in to tudi moramo storiti v prihodnih letih. To pomeni, gre za vprašanje učinkovitosti. Gre za ključni izziv za to, da bi lahko ohranili večjezičnost pod spremenjenimi pogoji seveda, zagotoviti pa je treba tudi kakovost. O tem govorimo tudi s tolmači zelo intenzivno. Na začetku leta sem se pogovarjal s tolmači in ta dialog se bo nadaljeval. Vprašanje mini parlamentarijuma. Predsedstvo se je odločilo, da bo odprlo dva mini parlamentarijuma, enega v Strasburu. V Strasburu imamo tudi več kot 100 tisoč obiskovalcev vsako leto, tudi zunaj zasedanja parlamenta, Evropskega parlamenta in tako bi lahko obveščali naše obiskovalce. Predsedstvo in tudi odbor za proračun je to potrdil, se je odločilo, da bo odprlo mini parlamentarijum v Berlinu. Zakaj? Zato, ker je to blizu Brandenburških urad, tam je veliko ljudi in z relativno omejenim naporom bi lahko obvestili ali dosegli zelo veliko ljudi, ne da bi ljudje morali priti v Brusel ali Strasbourg. Če bo ta projekt uspešen, potem lahko seveda razmislimo o tem, ali obstaja še kakšno drugo mesto, kjer bi to lahko storili. Ampak mislim, da moramo najprej ugotoviti, ali je to uspeh ali ne. Če bo šlo za uspeh, potem se bo predsedstvo s tem še ukvarjalo, če ne, potem bomo pa seveda potegnili ustrezne posledice, kar zadeva zabojnike. Administracija je pripravila več predlogov, zato da bi zmanjšali uporabo teh zabojnikov, več poslancev je to omenilo. V administraciji se o tem govori, lahko si delijo zabojnike s kolegici, kolegicami in kolegi. Razmislili bi lahko tudi o manjših zabojnikih, morda zabojnikov sploh ne potrebujemo več. To vprašanje nam je znano in eh, delamo na tem, da bi število zabojnikov zmanjšali. Varnost. Mislim, da ne bi bilo ustrezno, če ne bi odreagirali na spremenjeno varnostno situacijo. Sam nisem pripravljen tega storiti in tudi predsedstvo ni pripravljeno tega storiti, namreč, da bi prevzeli to odgovornost, zato smo podali ustrezne predloge. Zavedamo se, kako se je spremenila situacija glede varnostnih groženj in Evropski parlament mora uporabljati najnovejše standarde na področju varnosti, To lahko že vidite pri vhodu z trga Luksemburg. Tekom leta 2016 in v letu 2017 bomo to uvedli povsod. Predlagajo se sredstva tudi za leto 2017 na tem področju, ampak tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z delom, tako da bomo prenesli sredstva s področji, ki niso tako potrebna na to področje, zato da bi tudi manjše vhode v Bruslju že tekom leta 2016 s pomočjo naložb in prenosov sredstev ustrezno uredili. Vprašanje krepitve dela poslancev v lokalnih okrožjih Tukaj ne govorimo o dodatnih sredstvih, govorilo se je o 40 milijonih. Gre za to, da bi primerljivo količino finančnih sredstev uporabili za to, da bi prilagodili informacijsko infrastrukturo. In to tako, da je ne bi izkoriščali v celoti samo v Bruslju in v Strasburu, ampak da bi poslanec lahko v svoji pisarni imel možnost videokonference ne gre za strojno opremo, ne gre za dodatna sredstva ali povečanje sredstev, ampak gre za to, da bi sredstva, ki jih imamo na voljo, uporabili za to, da v prihodnosti ne bi bilo več razlike med računalniško opremo v Bruslju in Strasburu in računalniško opremo v lokalni pisarni v volilnem okrožju. Vprašanje v zvezi z asistenti gre za manjšo prilagoditev proračuna. Za nas je težko oceniti, kakšno je popraševanje na tem področju, zato smo zadevo samo delno prilagodili. Predsedstvo se je to odločilo. Odločili so, da bodo spremenili pravilnik glede asistentov. To je velik dosežek poročevalca za proračun za leto 2015. Imamo nova pravila, tako kar zadeva porabo sredstev v Bruslju, torej 25 odstotkov mora biti porabljenih v glavnih mestih, kjer je sedež parlamenta. Imamo pa tudi jasna pravila glede plačevanja asistentov v lokalnih pisarnah. Nismo torej mogli v celoti oceniti, kako se razvijajo stroški tukaj, zato smo prilagoditev izvedli zelo previdno. Vprašanje sedeža o tem ne odloča parlament, o tem prav gotovo ne odloča niti administracija, to je zapisano v pogodbah in zato moramo mi to spoštovati. Vprašanje, eh, vprašanje plač. Tukaj se vedno sklicujemo na komisijo. Komisija svoje ocene poda na osnovi inflacije v določenih državah članicah in na to pove, ali je treba plače povišati ali ne. V preteklosti se je že zmotila v obe smeri. Naprimer, rekli so, da je treba prilagoditi plače, pa jih ni bilo treba. Dekli, rekli so pa tudi že, da. No. Lani so nam rekli, da Eurostat ni bil zmožen posredovati številk v trenutku, ko smo pripravljali proračun. Zato se je zgodilo, kar se je. Prišlo je do razkoraka med številkami, na podlagi katerih smo pripravljali proračun in tistim, kar smo potem na koncu morali popravljati. Ja, herzlichen Dank. Hvala povedati sem želel naslednje. Ne gre za ločeno oceno parlamenta ali uprave parlamenta. Gre za podatke komisije in na osnovi tega vse institucije izračunajo svoje proračunske pozicije. Nimamo torej manevrskega prostora, da bi spremenili podatke, da bi sprejeli drugačno odločitev. Imate pa prav, to vodi do velikih sprememb plač v eno ali drugo smer. Kar zadeva transferje, to je odvisno od eh, finančne uredbe. Jasno je, katere transferje potrdi odbor za proračun, ampak tudi predsedniki institucij imajo na določenih področjih pravico, če gre za manjše zneske sprejmejo lahko torej odločitve o transferjih in predsednik je, kako njegovi predhodniki, to tudi izkoristil. Vse skupaj je to znašalo celo, od 1,8 milijarde, so njegovi transferji znašali 7 milijonov. Hvala. Merci, Hvala lepo, gospod generalni sekretar, gospod podpredsednik. Kot stavfa, da je jasno. Če dovolite, bi se oglasil še sam. Uh, najprej bi eh, rad pripomnil, da bi bilo dobro predvideti del zasedanja našega odbora brez navzočnosti javnosti, tako da bi se lahko nekoliko podrobneje posvetili varnostnim vprašanjem. Poleg tega bi vas rad opozoril naslednje, da Evropski parlament vsakega državljana stane 3,60 evra. Sicer eh, je to hm, nepravično, če to primerjamo ne vem koliko manjšimi evropskimi državami, kjer so stroški nacionalnih parlamentov nižji, ampak če primerjamo to naprimer z Združenimi državami Amerike, tam stane hm, zvezdna uprava 5 evrov vsakega prebivalca. Tako da smo mi že tako ali tako dokaj stroškovno učinkovit parlament. In drugič.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 da so ob trenutkih največje potrebe, recimo tolmači, nekoliko dražji, drugače pa ne. Tako da bi upoštevali tržno načelo. Ampak mislim, da ni to vprašanje, o katerem je treba spregovoriti šele, ko se že oblikuje proračun. Dobro bi bilo najprej pripraviti javno posredovanje in preučiti, kakšna je naša proračunska struktura se vprašati, ali lahko samo strukturo proračuna v prihodnosti izboljšamo. Glede mm, kvantitativnega pristopa sem bil presenečen, da se niste spuščali v to, ampak vidim samo enega poslanca, ki je bil vse čas tule, pa se niti enkrat ni oglasil, ampak verjetno piše prispevke. Dva nadaljna poslanca sta bila prisotna, večji del, ampak verjetno ne pripravljate prispevkov. Drugi poslanci so pa bili tu in so spregovorili. Nekateri pa so bili tu, pa se niso oglasili. Nekaj pa jih je bilo takšnih, ki so bili samo deloma tule, pa so se oglasili. Nekateri bodo podali predloge sprememb, drugi ne. Eden izmed poslancev je bil tu in je spregovoril in sem pripričan, da bo pripravil predloge. Ampak vsakič, ko sem ga pogledal, je gledal v svoj mobilnik. Tako da se sprašujem, kako bomo merili, kdo je dober poslanec, kdo pa ne. Nekateri kolegi menijo, da bi moral parlament samo v odborih eh, preverjati poslance. In to me čudi. Prosim, ne se spustiti po tej poti in raje namesto tega pošiljate v svet prave signale. Potem glede na to, da se m, mm, seja prenaša po spletu. Ne povem, da sem bil nekoliko presenečen nad nekaterimi komentarji glede odločitev predsedstva. Tudi razpoloženje ni bilo vedno ob razpravah mm, najboljše, ampak ne bom se spuščal v to. Tudi mm, ugotovitve so sprejete na različne načine. In včasih je podpora večja, drugič manjša. O tem ne bi zgubljal besed. Potem glede električnih avtomobilov. To za Strasbourg eh, ni možno. Že tam že tako ali tako težko dobimo na voljo vozila. Potem vprašanje, ali je treba zagotoviti prevoz mislim, da tu ni nikakršne alternative. Zelo težko je dobiti taksi tule, težko je najti parkirišče in težko je priti na letališče. Tako da, to je vse v tako kratkem času. Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Hvala lepa za ta dodatna pojasnila. Hvala lepa za vse predloge. Vsi se mi zdi, bi morali prevzeti svoj del odgovornosti tudi za stroške parlamenta in za učinkovitost parlamenta. Govorimo o dodani vrednosti. Na nas je, da dokažemo, da parlament prinaša dodano vrednost. Če demokracija nima cene, ima pa svoje stroške. Mi moramo biti tisti, ki moramo upravljati z javnimi izdatki. Hvala lepa vsem, Čakajo nas še druge seje. Naj še enkrat podarim, da je šlo za prvo izmenjavo mnen v odboru. 9. marca je rok za vložitev predlogov sprememb, do 12. ure jih lahko vložite. Predloge sprememb bomo obravnavali 7. aprila, takrat bomo tudi glasovali o končnem poročilu. Načeloma naj bi to obravnavali potem na plenarnem zasedanju 13. aprila. Tako, hvala lepa. Hvala lepa, da nam pomagate pri upravljanju javnih financ in da utrjujete proračunsko avtoriteto Evropskega parlamenta. Še eno točko imamo na dnevnem redu, po mojem mnenju naj ne bi povzročila večjih težav. Računsko sodišče se je znašlo v težavah, zato ker ne uspe najeti sodelavcev. Tri stalna delovna mesta iz ST3 in eno stalno delovno mesto na S7 te ena naj bi spremenili v štiri začasna delovna mesta na ravni ST3. Nam to ne povzroča nobenih težav. Kolega Žerard prej bi moral predstaviti zadevo. Rekel mi je, naj vam povem, da lahko potrdimo oziroma ugodimo tej želji. Računsko sodišče bo tako lahko izvršilo to, kar želi. Še kakšno vprašanje, kakšna pripomba? Kot kaže ne, potem je ta zadeva razrešena tem smo tudi izčrpali današnji dnevni red. Ima še kdo kakšno vprašanje, ki bi ga želel izpostaviti? Kot kaže, ne. Seja je s tem zaključena.